Drage kolegice in kolegi, prehajamo na prvi del vprašanj komisiji. Prvo vprašanje je postavil papa Stamkos. Izvolite, imate besedo. Hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi se zahvalil za to vprašanje gospoda Papastankosa in sicer gre za vprašanje, ki mislim, da je dejansko stvar mojih pristojnosti in zelo bistveno za dobro delovanje eh, gospodarstva in finančnega trga. Eh, agencije za oceno kreditne sposobnosti so zelo pomembne v tem trenutku in kriza je pokazala, da njihovo delovanje, in to je še najmanj, kar lahko rečemo, torej da njihovo delovanje je problematično in ima včasih zelo hude posledice. Zato, je, eh, zato so na G20 sprejeli ustrezne odločitve, da pridemo do nekega nadzora in ustreznih pravil vodenja v zvezi s takšnimi agencijami. Namreč v, takšni, v trenutku krize je komisija morala sprejeti svojo odgovornost in eh, v zvezi s temi agencijami sprejeti ustrezne odločitve v zadnjih dveh letih. Leta, septembra 2009 je poteklo eno leto od propada banke Lehman Brothers in eh, s podporo parlamenta so bile sprejete ustrezne odločitve, zato da se odzovemo na probleme, ki jih pomeni delovanje teh agencij in na vse tisto, kar je prispevalo k finančni krizi. Uredba govori o obveznostih eh, agencij, ki delujejo na ozemlju Evropske unije, hu, eh, stroge obveznosti. Najprej to, da je treba se izogniti konfliktom interesov, da je treba izboljšati metodologijo in rezultate takšnih ocen in zato, da pridemo do transparentnega delovanja takšnih agencij. Spoštovani poslanci, prepričan sem, da bodo nova pravila, o katerih govorim, izboljšala, bistveno izboljšala integriteto ocenjevanja, da bodo izboljšala kakovost in transparentnost takšnih ocen, tudi tisto, kar go, torej vse, kar se tiče uh, dolga, nacionalnega dolga držav članic. Uh, gospod Pa pa stanko v zvezi s tem, kar predlagate, namreč eh, za, govorite o agenciji za ocenjevanje kreditne sposobnosti. Tu seveda lahko govorimo o različnih možnostih, eh, tudi stališča eh, odnosa izdajatelj plačnik. Torej, tu je treba upoštevati ustrezno odgovornost in gospod poslanec, zagotovo je danes prva prioriteta da zagotovimo dobro izvajanje teh pravil iz leta 2009, zato da bo sistem, prenoljeni sistem dobro deloval. Pri tem seveda ne zapiramo vrat vašemu predlogu, torej predlogu o ustanovitvi Evropske agencije. Treba bilo, bi bilo ugotoviti, kakšni so učinki eh, uredbe iz leta 2009 in takšno oceno predvidevamo. Komisija pa bo parlamentu in svetu predložila takšno oceno do decembra 2012. In komisija bo predlagala uh, uh, ustrezno oceno v naslednjem času, zato da zagotovimo ustrezno globalno odgovornost na tem področju. Tudi parlament in eh, vodje šefi vlad in držav so se odločili, da bomo tako postopali in prepričan sem, da bo uh, Eh, prenos na takšno novo agencijo, prenos pristojnosti na novo agencijo omogočil še boljše delovanje sistema pravil, ki jih imamo v Evropski uniji na tem področju. Najlepša hvala. Gospod Papastanko, si imate besedo. Da, hotel bi se komisarju Berneju prisrčno zahvaliti in hotel bi reči, gospod komisar, to je tema, kjer je bila zahtevana vedno parlamentarna kontrola, eh, že prednje je izbruhnila ta kriza. Obstajajo mednarodni postopki ocenjevanja kreditne sposobnosti, ne da ni pa nobenega nadzora. In eh, tu eh, seveda pridejo v igro tudi zasebni interesi zunaj Evrope kar pa vpliva seveda tudi na organe Evropske unije. Jaz bi hotel, da bi komisija bolj hitro to uredila. In končno, kako pa zgleda z uh, geografsko zastopanostjo? Kako, eh, kdo je vse v tej komisiji, v tej agenciji? No, je pa samo skozi. Že vse lahko jasno mi je, da se že dolgo zauzemate za te zadeve in zato zelo sem vesel, da se danes o tem lahko prvič pravzaprav neposredno pogovarjamo, glede na to, da sem na svojem delovnem mestu šele tako rekoč nekaj tednov. Seveda sem eh, se seznanil z, novi, z novo uredbo, ki, ki jo je predlagala prejšnja komisija, ki izboljšuje zadeve in se odziva na zahteve parlamenta, In glede na predlog, ki ga bom predstavil, si želimo seveda priti do neke eh, rešitve strani ESME. Govorimo o skupnem enotnem trgu, bolj ali manj povezanem, na katerem so seveda podjetja, tudi finančna podjetja, ki niso le nacionalna. Spomnil bi vas, da v polovici držav članic Evropske unije oziroma polovica finančnega sektorja pripada skupinam iz drugih držav. Gre torej za čezmejno, čezmejne zadeve in seveda nadzor, medtem ko je nadzor pa ostal na, na nacionalni ravni. Zato imamo tukaj še veliko za postoriti, kar se tiče integracije tega sistema. In uh, nove pristojnosti ESME bodo seveda morale vključevati tudi te nadnacionalne evro, evropske pristojnosti. Ko govorimo o vaši državi, ki je seveda uh, zdaj zelo na udaru in ima težave, moramo biti zelo pazljivi. Ne bom komentiral tega, kar se je dogajalo v preteklosti, ampak vsekakor moramo biti zelo pazljivi zato, da se uh, agencije ustrezno izrečejo o, uh, v zvezi s temi ocenami. Kajti gre, gre tukaj dejansko za sovereno državo, ki je pod vprašajem in treba je upoštevati tudi stanje, v katerem se nahajajo davkoplačevalci. In to je prva prioriteta, o kateri moramo razmišljati in o tem so govorili tudi finančni ministri v Madridu. Namreč, kar se tiče, eh, treba je ugotoviti, kako bomo upravljali nadaljne, morebitne kasnejše krize, nove krize. Dobro se zavedam, kaj je bilo sprejeto strani agencije, kako je to pomembno za ulagatelje in da torej tu potrebujemo natančno zanesljivo, strogo upravljanje, da je treba zagotoviti nadzor, ki bo ustrezen z tem, kar bom pa seveda tudi predlagal do konca tega leta kot komisar. Gospod Obermajer, vi ste prosili za besedo. Hvala lepa tudi za odlično poročilo. Moram reči, da sem malo optimističen po tem, eh, kar zadeva ustanovitev tega organa za ocenjevanje kreditne sposobnosti, sem zelo vesel, da se o tem govori. Seveda, tu ne gre samo za lokacijo, ampak mene bi zanimalo tudi, kako bo ta eh, agencija oziroma ta organ eh, deloval, kako bo sestavljen, kajti ta agencija bi morala seveda tudi eh, aktivno delovati, zato me zanima, eh, kakšne bi bile posledice, če bo ena država članica imela slabe rezultate. Kjer je Petro Pehe dologo? Gospod komisar, imate še enkrat besedo. Še lepi ti. Eh... Gospod poslanec, gospod Papastamkos me je spraševal o možnostih za oblikovanje Evropske agencije, če sem ga prav razumel, ki bi bila javna agencija za to področje. Tu se nisem opredelil. Tu poznate, kakšna je usmeritev komisije. Govorili smo v preteklosti o obnovi obstoječega sistema, obstoječih agencij, zasebnih agencij, ki obstajajo na tem področju, da moramo biti torej strogi, Eh, transparentni, zato da ne pride do konflikta interesov in tako naprej. Zato da bodo te agencije ustrezno upravljale svoje ocenevalno delo. Zdaj smo torej tukaj, nova uredba bo začela, upajmo, čimprej veljati. In eh, to orodje bomo dopolnili z nekim nadzornim sistemom eh, povezanim z ESMO. Ta nova agencija, ki si je želi gospod Pastankost, pa Pastankost, Eh, pa, pa ima še vedno odprta od, vrata, ampak potrebujemo nekaj časa, da bomo ocenili že to obstoječo uh, spremembo poslovnega modela, da tako rečemo, in to možnost nove agencije na evropski ravni. Zdi se mi zanimiva ideja, ampak treba je natančno proučiti, zakaj gre. Treba bi bilo ugotoviti, kako bi takšna agencija delovala. Namreč, takšna agencija bi lahko pomenila Eh, bi lahko prišlo do nekega nesoglasja stališča delovanja javnih eh, ustanov na tem področju. Torej, eh, pomembna so tukaj pravila o konfliktu interesov, treba bi bilo videti, kako bi te stvari delovale. Torej, če gremo v smeri neke nove agencije, javne agencije na evropski ravni, se bodo postavile neka nova vprašanja in zato, da bi bili resni pri svojem delu, moramo tu zagotovo se izogniti kakršnekoli improvizaciji najprej mora začeti delovati ta obstoječi, novi, obnovljeni sistem, potem pa se bomo lahko resno ukvarjali tudi z drugimi vprašanji, kot, kot je to vaše. Hvala lepa, gospod komisar, dame in gospodje. Če kdo od poslancev ni v dvorani, pa je postavil vprašanje, se pravi, eh, da eh, to odpade, ampak glede na to, da so drugačne razmere tokrat, eh, pa eh, bomo se do, dogovorili, da če jih trenutno ni v dvorani, lahko pisno postavijo to vprašanje torej, in bodo pisno dobili tudi odgovor. Gre za naslednja imena.

to je vprašanje 28, ker je komisar tukaj, bi ga prosil, če lahko odgovori. Uh, e ja, gospod Almunja je pravkar prispel, se pravi, da bi lahko dal odgovor. Nadaljujemo gospod Tusas, on bo dobil pisni odgovor, potem Crowley, gospod Zjobro in naslednje vprašanje potem. A je komisar za ta vprašanja tu? Ja. Dobro, potem. Gospod Almunija, dobrodošli, ali ste pripravljeni odgovoriti na vprašanje gospoda Eilborda? Dobro, odlično imate besedo za vaš odgovor na vprašanje gospoda Lejma Eilborda. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Oprostite, bil sem zunaj, bil sem na vratih, ko ste začeli govoriti. Torej, komisija uh, zelo natančno spremlja stanje, kar se tiče uh, zadev na uh, tem trgu pametnih telefonov in kot se dobro zavedate, so, novi trgi nastajajo vse čas in komisija seveda želi zagotoviti, da bodo ustrezna pravila, kar se tiče konkurenčnosti, upoštevana. Pri tem pa moramo upoštevati to, to hitro dinamiko na tem trgu. Kot so pokazali primeri Microsoft in Intel v zadnjem času, smo sprejeli odločitve za to, da zagotovimo, da bodo konkurenčnostna pravila uh, ustrezno obravnavala razne alternative, da bodo ljudje imeli možnost izbire in tako prišli tudi do inovativnih rešitev. Glede na to, da gre za pomembne zadeve stališča tretje in četrte generacije mobilnih tehnologij, se je uh, komisija ukvarjala tudi z izjemnim napredkom na področju uh, splošnih blagovnih znamk. Želimo si zagotovo omogočiti, da bi trg sam izbiral, da bi potrošnik imel izbiro in uh, seveda spodbujati konkurenčnost tehnologije različnih podjetij. In si zagotovo ne želimo, da bi tu prišlo do kakršnih koli zastojev. Zato smo veseli odprtih operacijskih sistemov, ki omogočajo uh, uh, uh, uh, preprečevanje nekih prevladujočih položajev na trgu. To omogoča dejansko oblikovanje konkurenčnih trgov uh, v stvarnosti. Hvala lepa. Uh, da, gospod Evert ima besedo. Hvala lepa. Glede na koncept uh, pregledovanja vsebin uh, obstaja zdaj uh, možnost, da nekatere aplikacije, da se zavrnejo zaradi vsebine in kaj bo komisija naredila za to, da bomo izboljšali konkurenčnost tudi na tem področju, kar se tiče novih tehnologij, uh, glede na to tudi, da je uh, svoboda govora neodtujljiva pravica naših državljanov. Gospod komisar, imate besedo. Res je, vem, da so elementi iz, iz drugega dela vašega vprašanja taki, da lahko pride do težav na konkuren pri konkurenci na trgu. Vse to vse čas spremljamo in nadzorujemo in seveda ne moremo tukaj konkretno ne morem odgovoriti v zvezi z specifičnimi posamičnimi uh, nadzori, ki potekajo, ki jih imamo v rokah, ampak se pa zelo dobro zavedam, da vprašanja in skrbi, ki jih izražate, uh, v imenu parlamentu, eh, so pomembna in da bo moral kot pristojni komisar poskrbeti za to, da se dejansko izognemo eh, nekim prevladujočim položajem na tem področju. Zato, ker si ne želimo nikakršnih težav strani potrošnika, zato da ne bo trpela njegova možnost izbire pri novih tehnologijah in pri uh, inovativnih uh, tehnologijah. Hvala lepa. Imamo še dve dodatni vprašanji. Prvi, gospod Trubik, 30 sekund. Hvala, gospod predsedojoči, spoštovani gospod komisar. V, v regulaciji roaminga smo za izmenjavo e, telefonskih e, sporočil in pa e, pozivov e, dosegli e, dogovor. Zdaj pa imamo konflikt, da upravljalci tega, te storitve ne e, pustijo v omrežju in zato je potrebno, da tu pričnejo delovati nacionalni regulatori. Mislite, da je tako? Ich darf Frau Rotschi nach dem Gyrio Obermeier. Drugo dodatno vprašanje, gospod Obermajer. Hvala, gospod predsedujoči. Na vsak način je razveseljivo, da se komisija ukvarja s tem, kar zadeva konkurenčnost. Moje vprašanje je, ali imamo že kakšne podobne primere, o katerih je odločalo Evropsko sodišče. In, eh, ali že obstajajo konzumenti pametnih telefonov, ki so poskušali eh, tožiti svojega upravljalca. Se pravi, eh, gospod Munja, imate besedo. Gospod predsedujoči, v zvezi s prvim vprašanjem, mislim, da moramo povezati ustrezno zakonodajo in seveda instrumente na področju konkurenčnosti. V nekaterih vidikih, ki ste jih omenili in v tem, kar ste povedali, torej so konkurenčnostni instrumenti dejansko uporabni in e, so še naprej uporabni, zagotovo pa je treba upoštevati, da eh, bo morda komisija morala v nekem trenutku uporabiti svoje pristojnosti. mislim, da, so, da je najboljša rešitev povezava regulative in konkurenčnostnih instrumentov. Ne gre za alternativne, ampak za komplementarne instrumente. In kar se tiče drugega vprašanja, spoštovani poslanec, nisem pravnik, zato ne poznam seznama uh, primerov, ki so pred sodiščem. Zagotovo pa mi kot komisija dobivamo nekatere informacije, nekatere pritožbe prav tako in vsakič, ko se moramo odzvati, ker menimo, da so informacije, ki smo jih dobili ali pa pritožbe, ki jih je dobila komisija, dejansko relevantne, da se moramo z njimi ukvarjati, takrat to tudi storimo. Kot sem že povedal v prejšnjem odgovoru, je v zvezi s temi problemi zdaj uh, poteka kar nekaj raziskav, ki pa jih seveda zdaj tukaj javno ne morem uh, omenjati zaradi njihove narave in moram biti diskreten. Hvala lepa. Najlepša hvala. Naslednji, ki je postavil vprašanje, je gospod Tusec. On bo dobil tudi pisen odgovor. Potem imamo vprašanje za gospod Krs. Ona mislim, da je ni, a drži, da je ni. Gospoda Krolija zastopa gospod Elbot. Ampak jaz mislim, da bi morali počakati na gospod komisarko Kres. E, pisno odgovore dobite gospod Cobro. Naslednje vprašanje gospodu komisarju Renu je postavil Nikolaus Kontis, to je številka 32. Gospod komisar, imate besedo za odgovor. Uh, finančna kriza v Grčiji se ni začela v bančnem sektorju, ampak v javnem sektorju. Bančni sektor se je pa dejansko zaradi tega, je bil zato eh, pod udarom, zaradi težav, tudi zaradi nizke, zaradi slabih perspektiv za ekonomsko rast in analizirali smo finančni sistem, ekonom, eh, ekonomijo v Grčiji in pri tem upoštevali različne vire, eh, tudi bonitetne agencije. In komisija tu pozorno nadzoruje, kako se ukrepi izvajajo v Grčiji, kako grške oblasti izvajajo svoje ukrepe od marca naprej. Eh, vse to, kar je bilo sprejeto, torej v začetku marca 2010 zato da se dosežejo proračunski cilji. Prav tako eh, spremljamo zadeve v bančnem sektorju. Kakšnih 8 odstotkov bank oziroma njihovega premoženja je v obliki vladnih obveznic in eh, tudi tu se povečuje število eh, slabih kreditov. Grške banke so tudi zelo odvisne od refinanciranja um, dolgov in torej od mednarodnih finančnih trgov. Komisija bo tu zagotovila, bo skušala zagotoviti mikrofinančno, makrofinančno stabilnost tega območja in celotnega evroobmočja, ker seveda se to odziva, odraža tudi na drugih področjih evroobmočja. Tu sta najbolj pod udarom Nemčija in Francija. Stališča BDP stvari morda niso tako problematične, ampak na drugih področjih vidimo, da so stvari zelo eh, vprašljive in eh, torej tu prihaja tudi uporabe drug, do uporabe drugih kanalov. Gospod Kontis, 30 sekund. Eh, najlepša hvala, gospod komisar, za vaš odgovor. Verjetno obstajajo tu problemi, zagotovo problemi pri bankah, e, to je problem likvidnosti. E, to, ampak to, kar sem pravzaprav hotel povedati, je, da vsakokrat, ko Grčija objavi nove ukrepe in skuša pridobiti kredite, potem. Eh, je to problem teh bonitet. Eh, bonitetne agencije znižujejo boniteto in to je po mojem zelo žalostno. Jaz eh, moram zato vprašati, ali so verodostojne te agencije. Meni je zelo čudno, da Evropska centralna banka danes to enostavno tako vzame na znanje in da evropski organi eh, to tudi tako delajo. Zagotovo problem bi bilo treba rešiti do leta 2013, ampak jaz bi hotel vedeti, ali je možno, da bi že zdaj eh, nekaj naredili, oziroma ali je res, da evropske organi ignorirajo to, kar se. Gospod komisar, izvolite. Kot sem že povedal, je komisija v svoji lastni analizi upoštevala Eh, kreditne rejtinge agencij, ampak tudi svoje lastne podatke iz drugih virov in komisija zelo pozorno spremlja, kaj se dogaja tako v javnem sektorju kot v bančnem sektorju v Grčiji. Prišli smo torej do nekih svojih lastnih zaključkov in na tej podlagi bomo naredili potem ustrezne predloge za, oblikovali predloge za svet. In kar pa se tiče kreditnega rejtinga agencij, dejansko tu gre za zasebna podjetja, to je treba vedeti, Eh, ki pa imajo zelo pomemben učinek, vpliv tudi na finančni trg. To pa seveda potem ni pristojnost Evropske komisije. Še dve dodatni vprašanje na isto temo. Mesa Šmit prvi 30 sekund. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Mi Vsi razmišljamo o tem, kaj bi lahko naredili, da rešimo probleme po finančni krizi. In pred kratkim ste, gospod komisar, javnim občilom dali eno izjavo, da bi morali eh, predložiti finančne obračune najprej Evropske eh, komisiji, preden bi o tem razpravljali v nacionalnih parlamentih. To se pravi, da bi komisija v prihodne preverila osnutke proračunov eh, v posameznih državah. To se mi zdi zelo zanimivo, lahko to pojasnite. In gospod Papa Nikolao. Najlepša hvala, gospod komisar, za vaš odgovor. Jaz sem natančno spremljal, kaj ste rekli, podatke, ki ste jih dali in pa tudi način, kako ste to pojasnili in kakšna je vloga komisije. Jaz eh, skušam iz tega potegniti zaključek v prihodnosti eh, bi mogoče lahko tudi kakšna druga država imela iste probleme z isto bonitetno agencijo, a boste potem prav tako se odzvali. Eh, eh, vse temeljili na tej isti logiki, kot jo uporabljate sedaj pri Grčiji, ki ima probleme, torej zdaj so se pojavili tudi strukturni problemi evroobmočja, ki bi lahko v prihodnje vplivali tudi na druge države države eh, članice. Gospod komisar ima besedo. E. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Naj najprej povem in spomnim, da na ta vprašanja odgovarjam na mesto komisarja Rena, ki je zbolel, zato to ni ravno moje specifično področje. Ampak glede na vprašanja, ki so bila zastavljena v zvezi z eh, nacionalnimi proračuni, o tem smo se pogovarjali prvič prejšnji teden na komisiji, namreč kakšne ukrepe lahko sprejmemo za nadzorovanje, v, eh, za monitoring v naslednjem obdobju. Treba je vedeti, da v tem trenutku še ni nikakršne odločitve, ki bi bila sprejeta o tem, eh, da se zdaj trenutno o tem samo pogovarjamo. Radi bi namreč zagotovili, da se bodo stvari dobro, da se bodo o stvarih temeljito razpravljalo in bo potem lahko komisija oblikovala ustrezne predloge čim prej, seveda. O tem se boste pa lahko pogovarjali tudi z gospodom Renom. Drugič pa eh, ni nikakršnega razloga, da bi komisija drugače postopala v zvezi z Grčijo kot z drugimi državami članicami in mislim, da eh, se takšna vprašanja ne bodo več ponavljala vedno pa bo seveda naše stališče, tudi če se pojavijo enako. Najlepša hvala. Zdaj pozdravljamo tudi gospod komisarko Kröz. Imamo vprašanje številka 30. E, poslanca Kröljja. Elvod bo namesto njega to postavil. Zdaj pa gospa komisarka lahko kar odgovorite. Hvala, gospod predsedujoči. V svetu, ki se zelo hitro razvija in hodi v smeri digitalne dobe, mora biti Evropa seveda dobro pripravljena za širokopasovne povezave. Prav te bodo namreč omogočali jutrišnjo rast. E, svet je marca 2009 postavil kot cilj 100 odstotno pokritje do leta 2013. Strategija Evropa 2020 pa je to postavila še naprej, da si je zastavila kot cilj 30 eh, megabitov na sekundo za leto 2020 za vse evropske državljane. To vključuje ljudi tudi na podeželju. To tudi pomeni 50 odstotkov uh, eh, uh, eh, uh, gospodinstev z hitrostjo 100 megabitov. In ker gre za eno od temeljnih pobud v okviru programa Evropa 2020, je naša strategija seveda, da spodbujamo hitri internet po celotni Evropi in eh, agenda je bila sprejeta pred kratkim. Temu, tremi, eh, temu bodo sledili trije dokumenti o eh, širokopasovnem dostopu v zvezi z izvajanjem torej na področju širokopasovnih povezav drugič o uh, dostopu nove generacije, to bo drugi dokument, ki bo govoril o uh, pravni podlagi za spodbujanje naložb na tem področju hitrega interneta in pa tretjič, uh, to bo prvi program o radijskem spektru na podlagi komisijne strategije, s katero želimo omogočiti dovolj spektra tudi za širokopasovne povezave. Spodbujanje širokopasovnih povezav v okviru agende pomeni ne le zaveze komisije, ampak pomeni tudi pred, eh, sprejemanje predlogov držav članic. In ti predlogi bodo tisti, ki bodo pokazali, kako se razvijajo nacionalne strategije na področju širokopasovnih povezav, kar se tiče zasebnih investicij, Eh, polaganja in, eh, infrastrukture, reševanja eh, pravice dostopa in tako naprej. In ravno na ta način lahko države članice zelo zmanjšajo stroške za te investicije in jih omogočijo, da bodo bolj učinkovite. Na ta način lahko pridemo, torej na ta način moramo, up, hkrati moramo pri tem uporabiti strukturna sredstva, zato da bo širokopasovni internet resnično čim širše razporejen. Uh, kar je seveda pomembno tudi stališča javnega financiranja. Komisija si tu prizadeva pogledati, kakšne so možnosti, da izboljšamo in povečamo naložbe tako v javnem kot v zasebnem sektorju in dosežemo sprejete cilje. Finančni inženiring bo tisti, ki ga bomo prav tako upoštevali pri, um, kot možnost za zmanjševanje eh, razkoraka med tistim, kar si želimo in med tistim, kar je trg pripravljen investirati. What happened? Uh, Gospod Elward, izvolite. 30 sekund. Komisiji bi se zahvalil za odgovor. Glede na to, da dejansko eh, živimo v naraščajoči digitalni dobi eh, in veliko našega dnevnega dela je zdaj že na spletu, mislimo pa, da so nekateri ljudje ostali zadaj, kar se tega tiče, namreč, ker nimajo še vsi dostopa do interneta. In moje vprašanje bi bilo, kaj boste naredili, da ljudi ne bomo na ta način izključevali iz družbe oziroma kaj nameravate storiti, da bomo temu eh, pomagali? Gospa komisarka, imate besedo. Gospod predsedojoči, ne gre le za komisijo, gre tudi za svet, ki se je pametno odločil, da tako rečem, da bo imel neke cilje, da doseže 100 odstotno pokritje do leta 2013. In 100 odstotkov je pač 100 odstotkov. Na kogarkoli ste zdaj mislili, zdaj bi vsi morali biti s tem, torej do leta 2014, pokriti. Dve dodatni vprašanji. Prvo, gospod Haber, imate 30 sekund. Hvala, gospod predsedujoči. Eh, zelo vesel sem tega vprašanja gospoda Kravlja in tudi sam bi rekel, da na Irskem obstaja novi brezžični eh, širokopasovni eh, širokopasovna povezava prve generacije, to je zelo zanimiva pobuda. Kar pa sem vas hotel vprašati je, glede, no, glede na merila za državne pomoči pri podpori lokalnih hitrih povezav, obstajajo nekatera območja, ki so skušala z, z eh, javnimi oblastmi skupaj nekaj narediti na tem področju, da bi prišli do nekega svežnja, ki bi bil zanimiv tudi za eh, vlagatelje. Ampak pogosto se tu, je tu prihajalo do mnenja, da gre za kršitev pravil o državnih pomočeh. Zato me zanima, če bi lahko takšne eh, lokalne projekte podpirali, da bi dali neke smernice za to, da bi takšna javno-zasebna partnerstva strinjam se namreč, da bodo zelo pomembna, bila tudi uspešna. Drugo dodatno vprašanje, vprašanje gospod Tikao. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Planul Zahvaljujem se vam, gospod predsedujoči, gospod comisarka. Evropski načrt predvideva milijon evrov za razširitev širokopasovnih povezav. Hotela bi vas vprašati, ali ste dejansko podzeli vse, da bi do tega tudi prišlo. Hvala. Hvala za prvo vprašanje. Gospod predsedujoči, No, dejansko je treba omeniti, da ko govorimo o širokopasovnih povezavah, ne gre le za kabelske in eh, eh, torej gre tudi za brezžične povezave. In zdaj naj odgovorim, torej, ko smo govorili o 100 odstotkih pokritja, eh, seveda nismo govorili o tem, ali gre za brezžične ali za kabelske ožičene povezave. Pri tem pa in naj povem, da sem zelo pozitivno uh, nastrojena do Irske in do uh, ravni naložb, ki dajo velike možnosti, pomenijo velike priložnosti za porabo denarja iz strukturnih skladov, še posebej na področju teh storitev, teh zadev. In Irska je tu resnično dobro izkoristila te možnosti. Nekaj manj kot 50 odstotkov, če to primerjate z nekaterimi drugimi državami članicami, vidimo, da so nekatere precej zadaj v tem pogledu. Včasih je bilo celo samo ena tretjina teh sredstev izkoriščenih, ponekod sploh niso izkoristili teh možnosti za to, da bi investirali v infrastrukturo. Ker gre resnično za nekaj, kar je daljnosežno in pomeni tudi pomembno eh, spodbudo ustvarjanja novih delovnih mest in ekonomije. Moje predhodne izkušnje iz prejšnjega portfelja uh, so mi pokazale, uh, tam sem se lahko ukvarjala tudi z prenovo uh, v zvezi z državnimi pomočmi in tudi tu smo ime, delali z, z širokopasovnimi povezavami. Kar smo naredili je bila ravno prenova v smeri boljših smernic, kako, kdaj in na kakšen način torej lahko te stvari urejajo. Prav tako je tu treba ugotoviti eh, stališča EIB, bank, investicijske banke, kakšne so možnosti za napredek stališča njihovega financiranja in podpore financiranja po državah članicah in finančnega inženiringa. Torej, mislim, da v tem trenutku stanje pravil, predpisov kaže, da vi, vidimo, kaj je možno, kaj ne, s tem pa, da lahko vedno zahtevate, uh, in gospod Almun je o tem govoril, torej vedno lahko zaprosite za neke smernice, torej nikoli, nikakor, če so kakršnekoli stvari nejasne, ne oklevajte in povprašajte, zavedati pa se moramo, da tu gre dejansko za javno-zasebna partnerstva, ki so velika sprememba v, na tem področju stvari seveda od, so odvisne tudi od držav članic in od, njihovih, od njihovega posamičnega pogleda, ampak mislim, da ko govorimo o stotstotnem pokrivanju, že vem, vem, da se ponavljam, torej mislim, da s tem dejansko bomo dosegli pomemben cilj, eh, govorila sem torej o 50 odstotkih eh, najprej, potem pa eh, torej, eh, za 100 megabitov, torej, eh, ko, eh, jaz sama vem, kaj je 100 megabitov, ampak pomislite, da je uh, utrip oči manj hiter, kot je 100 megabitov na sekundo. Torej, govorimo o resničnem velikem koraku naprej, kar se tiče širokopasovnih povezav in hitrosti na njih. Torej, to uh, upamo, da bomo dosegli še prej kot leta 2011. Torej, se nekaj med središču so. Hvala lepa, gospa komisarka. Nadaljujemo z vprašanji gospodu Renu. Naslednje vprašanje bi bilo 33, ki ga je postavil gospod Bernd Posl. Gospod komisar, na to lahko odgovorite. Uh, Hvala, gospod predsedujoči ekonomske koriste sprejetja evra za vse države članice, ki so se pridružile in za celotno uh, območje in uh, so predmet podrobnih analiz in, in Evropska komisija je že leta 2008 uh, podala te ocene uh, Torej, vse države članice naj bi se pridružile eh, evroobmočju pod določenimi pogoji, vendar pa Danska in Združeno kraljestvo eh, sta uspela pač se dogovoriti, da se ne pridružite evroobmočju. Če se de, eh, Danska in Združeno kraljestvo odločita, da bosta pristopila k evroobmočju, bosta seveda predmet iste ocene, konvergenčne ocene, kot vse druge kandidatke. Tako kot je bil primer za vse druge države članice, ki so se že priključile območju komisija bi tu seveda podprla njune priprave za dejansko spremembo valute. Kar se tiče švedske, ta nima te klauzule za iz, eh, izključitev in zato eh, ni še eh, in tudi ni članica menjalnega sistema in še nekateri drugi elementi so drugačni, zato bi se morala prilagoditi z. Eh, članstvu v evroobmočju. Ne glede na to pa komisija meni, da vse te države članice, ki niso še v stanju izpolniti vseh konvergenčnih meril, da bi se vse te države morale truditi, da bi dosegle takšna merila. Gospod posel, imate 30 sekund. Gospod komisar, samo dve dodatni točki. Prvič, Eh, kom, ali komisija ne skuša spodbuditi švedske, da bi izpolnila svoje dožnosti. Švedska ima je vendar obveznosti. Druga točka, kaj je z Island, z eh, Estonijo. A mislite, da bi lahko tudi Estonija bila vključena še v tem letu? Izvolite, gospod komisar, lahko odgovorite, imate besedo. Hvala, gospod predsedujoči. Kot je bilo res, eh, kot je bilo povedano, ustrezno, Švedska ne izpolnjuje nekaterih meril. Omenil sem dve merili. Gre za to, da torej niso članica menjalnega sistema in pa nekatera eh, torej zakonodaja, kar se tiče njihovih bank, bi morala biti prilagojena eh, zahtevam evroobmočja. In mislim, da so to merila, ki jih je zagotovo možno spremeniti. Ne gre za ekonomska merila v zvezi z deficitom in tako naprej. Eh, kar pa se tiče dejavnosti komisije v zvezi s tem, pa boste to morali poprašati komisarja Rena, ki je za to pristojen, ki pa danes žal eh, ni z nami zaradi bolezni. Kar se tiče Estonije, kolikor vem, gre za vprašanje, s katerim se še ukvarjamo v zvezi s konvergenčnimi merili in tu še ni končnega stališča komisije v zvezi s tem vprašanjem. Hvala. Naslednje vprašanje 34 je postavil Papa Nikolao. Gospod komisar, beseda je vaša. Prosim za, prosimo za odgovor. Gospod komisar, izvolite, imate možnost govoriti na vprašanje številka 34. Me, Oprostite, gospod predsedujoči. Indikatori kažejo, da v zadnjem desetletju je dejansko prišlo do uh, razkoraka med produktivnostjo in uh, plačami v Grčiji in to je povzročilo uh, Eh, težave na področju konkurenčnosti, eh, deficitov in seveda težave pri izvozu. Gre seveda za velike težave v pomembnih sektorjih in eh, zato so zdaj tukaj tudi velike težave na tem področju. V zadnjih letih so je domača poraba bilo, bila zelo povezana z rastjo eh, stroškov javnih inštitucij. V torej, privatnem sektorju so se je prišlo do povečanja za 80 odstotkov in prišlo je do velikih fiskalnih sprememb, kar pomeni, da eh, je prišlo do velikega deficita na računih in do velikih nesorazmerij. Kar se tiče finančnih potreb vlade, je treba povedati, da je vse to po, povzročilo v javnem sektorju, da je prišlo do velike porabe dostopnih, dostopnih sredstev, hkrati pa to vpliva na zasebni sektor in tudi na eh, perspektivo rasti. Seveda javna poraba pomeni pomemben signal za zasebno, zasebni sektor in e, zato bi tu morali omogočiti ponovno vzpostavitev konkurenčnega območja in finančno fiskalno konsolidacijo. Strogi ukrepi lahko imajo kratkoročno negativne posledice za popraševanje, vendar pa je to potrebno zato, da se okrepi zaupanje v trg in da se vzpostavijo temelji za boljšo, trajnejšo rast v prihodnosti. In Grčija je tu sprejela ambiciozen program, kar se tiče deficita in drugih zadev na tem področju. Konsolidacijski ukrepi so zelo pomembni za to, da se okrepi eh, zaupanje na trgu in vse to je bilo tudi pozdravljeno strani Evropske komisije, eh, Evropske banke in Mednarodnega denarnega sklada. Pogumni ukrepi na tem področju in svežni najavljeni v februarju in marcu letos ne vključujejo le Eh, zmanjševanja plač eh, za javne eh, uslužbence in tako naprej, ampak tudi nekatera ukrepe za izboljšanje davčne ustreznosti. In komisija je ugotovila, da Grčija izvaja zahteve sveta iz februarja 2010 in vse to na podlagi informacij, ki jih imamo, ugotavljamo torej, da so ti ukrepi zadostni za to, da bi v letu 2010 dosegli proračunske cilje. Kirjuš, eh, papa Nikolaov je treba, da se rolepta. Gospod papa Nikolaov, prosim, možnost za drugo vprašanje. Torej, po napovedih Grškega statističnega urada smo slišali, da je brezposelnost pri 11,3 odstotka. Pit, polovica, 45 odstotkov so mladi eh, do 23 let. In pravzaprav je to eh, tista starostna skupina, ki je še posebej produktivna. In ta generacija je morala sprejemati zelo nizke plače v Grčiji. Eh, nizka plača, ki je ni možno še bolj znižati in zato moramo biti zelo eh, previdni, kar zadeva posploševanje ravno v tej težki situaciji eh, v zvezi z brezposelnostjo. V Grčiji nastajajo nemiri eh, in v Grčiji prihaja vedno do novih odpuščanj in to ne vodi do dodatne gospodarske rasti, gospod komisar, prosim. Hvala, gospod predsedujoči. Seveda, zelo nas skrbi brezposelnost v Grčiji in ne samo v Grčiji, ampak seveda povsod drugot po eh, Evropski uniji. Ampak na drugi strani je treba vedeti, da je zelo pomembno, da neke gospodarske osnove vse čas upoštevamo in v nekem določenem obdobju bo, bo če, bo, če, bo, eh, če bodo eh, plače rasle hitreje kot produktivnost, to lahko povzroči probleme. To velja tudi za Grčijo. Seveda se pa zavedam, da gre tu za ogromen problem, še posebej za mlade. Zelo dejavno tukaj spremljamo situacijo, hkrati pa seveda mislimo, da je dolgoročna finančna trajnost eh, držav, držav članic Evropske unije bistvena. Hvala. Nadaljujemo z vprašanjem gospoda Hundisa. E, hvala, gospod predsednik. Moje vprašanje je bolj načelno in e, se navezuje na vprašanje, ki ga je postavil kolega. Zastopnik gospodarina je opozoril na to, da je prišlo tudi v zasebnem sektorju do znižanja plač in zakaj, s katero pravico komisija trdi, eh, to trdi. Eh, torej, kot komisija pripravljate določene napovedi, ki uh, za ukrepe, ki jih mora sprejeti Grčija na področjih, ki niso v pristojnosti uh, komisije, pokojnine in tako naprej. Uh, kako to opravi, opravičujete, s kakšno pristojnostjo to utemeljujete, torej, da na ta način napovedujete razvoj grškega gospodarstva, gospod komisar, prosim. Hvala, gospod predsedujoči. Zagotovo ne zahtevamo, da bi se zmanjšalo zaposlovanje v zasebnem sektorju, ampak to, kar vidimo, je, da se zaposlovanje povečuje, ne le v Grčiji, ampak v večjem delu Evropske unije, kar je ravno posledica težav. Torej, v želimo si zagotovo, da bi eh, grško eh, gospodarstvo bilo trajno, eh, vzdržno in uspešno in pri tem seveda, da bi se ohranila tudi ekonomsko-monetarna unija. Zato je bistveno za celotno, to je bistveno za celotno evropsko gospodarstvo, seveda pa ne pravim, da bi morali spodbujati nezaposlenost, to je pač posledica nekaterih politik, ki so bile v preteklosti peljane. Naslednje vprašanje, 35, gospoda Kuze, eh, ki ga zastopa gospa Gal. Komisar, takoj lahko odgovorite na 35 vprašanje. Številka 35. Hvala, gospod predsedujoči. pri globalni finančni krizi, ki je udarila tudi Mačarsko, še posebej leta 2008, se je svet hitro odločil, da bo Mačarsko podprl svežnjem ukrepov v višino 6,5 milijard evrov, kar je pomenilo precejšen presežek glede na dostopne sredstva v tistem trenutku in skupaj z krediti. Uh, je, smo prišli do 20 milijard evrov krediti MDS-a. Brez tega sistema bi bila Mačarska, bi se soočila še s hujšimi težavami v svojem gospodarstvu, kot je ta šestodstotno, šestodstotni odpad, upad v prejšnjem letu. In ne bi prišla do stabilizacije letos. Prav tako je vlada izgubila dostop do finančnih trgov in brez tega bi bile stvari še bolj problematične. Zato smo z zmanjšanjem magnitude eh, recesije smo se izognili velikemu naraščanju brezposelnosti. S tem smo tudi podprli financiranje deficita in na ta način prispevali k omejitvi socialnih posledic krize vključno z nekaterimi zelo uh, ranljivimi družbe. Seveda pa zato, da bi vlagatelji videli, da bo Mačarska prej ali slej vendarle na dobri poti, je bilo pomembno, da vlada tudi izpelje ustrezno strategijo, vključno za fiskalno konsolidacijo in za ukrepi na tem področju. Po načelu subsidijarnosti so države članice odgovorne za to, da izvajajo ustrezne socialne ukrepe, pri tem pa je Eh, smo podprli, so bile podprte odločitve vlade za to, da pride do proračunskega varčevanja in do, boljših, do boljšega oblikovanja ciljnega, ciljne porabe. Kirja Gal je 30 sekund. Gospa Gal, prosim, 30 sekund. Eh, köszönöm a szót, eh, elnök úr, és köszönöm a választ. Kus... Hvala lepa za ta odgovor, gospod komisár v imenu gospoda Koše bi rada nekaj komentirala. Namreč razlogi za to, da Mačarska ni mogla uporabiti načrtov Evropske unije in teh sredstev v obsegu 100 milijard evrov, razlog za to je v tem, da ni mogla uporabiti Eh, sredstev MDS-a za izboljšanje svojega zaposlovanja, še posebej, kar se tiče zaposlovanja ljudi, eh, zaposlovanja invalidnih oseb. Torej, vse to je imelo za posledico eh, različne težave in zato bi prosila komisarja za mnenje o tem. Komisar, prosim. Thank you, president. Uh, Hvala, gospod predsedujoči. Nisem pristojen za to področje v komisiji, ampak zdi se mi, da eh, se gospa poslanka, da gospa poslanka govori o svežnju stotih milijonov, ampak to je bilo seveda financiranje strani držav članic samih, ki so dobile pravico za to. To ni bil denar, ki je bil na voljo državam članicam, namreč 100 milijard evrov je deficit na strani nacionalnih proračunov. Kar pa se je zgodilo na Mačarskem, je to, da je prišlo do dodatne pomoči v višini 20 milijard evrov, ki je bila na voljo Mačarski, kar pa ni bil primer v drugih gospodarstvih, ki so samo imela pravico, da sprejmejo ustrezne ukrepe za to, da bi prešla krizo. Dejansko ni prišlo do izplačila drugim državam članicam. Gospod Hundi, 30 sekund za vprašanje gospod eh, komisar, odgovor, ki ste ga podali sedaj, po moje ne odgovarja na probleme, za katere gre. Eh, v zvezi z Grčijo smo hotel povedati naslednje. Ali vas je skrbilo, kar je naredil mednarodni denarni sklad? Odločitev, ki je bila tam sprejeta, saj to je imelo katastrofalne posledice. Vprašanje je, ali se komisija ukvarja s tem? Zakaj je postal dejavn mednarodni denarni sklad in na osnovi katerega člena je prišlo do vključitve mednarodnega denarnega sklada v vso dogajanje? Torej, pričakujem si odgovor na to. Mislim, da gre tudi za pravne pre, podlage in na kateri podlagi je ravnal uh, mednarodni denarni sklad. Uh, uh, Zelo na kratko, če uh, bi moral MDS ukrepati tudi v Grčiji, to ne, to ne bi šlo za enostransko intervencijo in kot gospod, gospod poslanec ve, gre tu za evropski dogovor med državami članicami uh, ekonomsko-monetarne unije, zato da se skupaj odzovemo oziroma odzovejo uh, na te težave torej skupaj Evropska unija in MDS. Ampak seveda to vse pa le na zahtevo države članice, v tem primeru Grčije, in to se je dejansko zgodilo. In kot razumem, se zdaj o tem pogovarjamo. Hvala. Naslednje vprašanje 36. Gospi Elini Teoharus. Gospod komisar, prosim za odgovor. Where's, where's Uh, uh, Gospod predsedujoči, gre za. Dobro, našel sem ga. Torej, naj vas lepo prosim, da bi o tem govorili na, kan, na koncu, kajti nadomeščam gospoda Rena in. In uh, glede na to, da eh, ne morem ostati dlje kot do osmih, uh, je to zdaj zelo problematično za me. No, I have no time. I cannot... Žal nimam časa, ne morem ostati dlje. From... To je pa zdaj zelo velik problem. Nesprejemljivo je, da rečete, da nimate časa. Če nimate časa, potem takoj odidite. Jaz sem poslanec, imam tukaj vprašanje, imam tudi veliko obveznosti. Že dolgo sedim tukaj, zato da bi prišel na vrsto s svojim vprašanjem. E, torej, mislim, da je prav, da se mi odgovori in imam pravico, da dobim odgovor. In zelo neodgovorno je, da rečete, da nimate časa. To, to decide, but, uh, Žal mi je, da moram to reči, ampak uh, tukaj še enkrat vedite, da ne odgovarjam na svoja vprašanja, ampak da nadomeščam gospoda Arena, ker je bolan in ne more biti tukaj. To se je pa zgodilo. Dobro, s tem se morate uh, dogovoriti z predsedstvom in razumem, tukaj vsekako spoštujem parlament in to ni stvar moje odločitve. Blum, you... Prav je, da ste opozorili na ta problem, nadomeščate gospoda Rena, kar je seveda škoda, glede na to, da gre za pomembno, pomembno vprašanje. Ampak vendarle, čas za vprašanje je predviden do 8.30 po našem programu in glede na razmera. Ker vas razmere, glede na to, da vas ne, ne morem privezati na stol, kar bi, pri, bi pa vendarle pričakovali, da glede na to, da ste pač dobili to uh, nesrečno vlogo nadomestnega člana, uh, Eh, je prav, da se odgovori na ta vprašanja. Torej, lepo vas prosim, eh, da odgovorite gospodu Teokarusu. Hvala, gospod predsedujoči. Mislil sem, da, do, da smo tu do osmih, ampak kakor sem rekel, dobro. Seveda, vi odločate tukaj, zato bom tako naredil in nadaljeval. Karkoli se že zgodi. Finančna kriza, ki se je. Eh, razvila tudi v makroekonomsko krizo, je največja po drugi svetovni vojni, tako glede pokritja širi, globine kot širine. Globalna ekonomija je prizadeta in seveda vključno z njo tudi Evropa in eh, torej Evropska unija in euroobmočje. Cipr kot majhna in odprta ekonomija je prav tako pod udarom. Glede na ocene strani statističnega urada Cipra, je videti, da je prišlo do 1,7 odstotnega upada na tem področju in to je prvič, da je prišlo na Cipro do negativne rasti v zadnjih 35 letih. Takšne razmere povezane z drugimi težavami še posebej za fiskalno politiko in eh, v zvezi z merili, evropskimi merili eh, sprejetimi na tem področju, seveda povzročajo veliko krizo. In glede na zadnje podatke, ki smo jih dobili od ciprskih oblasti v marcu 2010 in strani Eurostata, torej kaže, da je prišlo do deficita 6,1 odstotka BDP in 56,5 odstotkov, torej 56 eh, odstotkov je eh, večji deficit kot v lanskem letu. Ve, go, ve, poznamo, kakšno je pravilo teh odstotkov in v tem trenutku komisija razmišlja, da eh, torej, pripravlja poročilo tudi o Cipru. In tam se bomo odločili, ali je deficit prevelik. Če se svet tako odloči, bomo seveda eh, oblikovali ustrezna priporočila za CIPR, zato da ukre, eh, sprejme ukrepe, ki bi, lahko, ki bi lahko pomagali pri takšni situaciji. V tem času je seveda vlada CIPRA tudi že poslala svoj stabilizacijski program, govori o srednjeročni strategiji do leta 2013. In v tem trenutku komisija pregleduje, kako je s tem programom in pripravlja tudi svoja priporočila v zvezi s programom. Hvala lepa. Gospa Fjokarus, 30 sekund. Hvala. Torej, eh, res eh, ne bi bilo lepo, če v imenu komisije ne bi odgovorili na to vprašanje, kajti tako je bilo predvideno, da se to obravnava in hotela sem tudi vedeti, ali se strinjate s programom, ki ga je sprijela ciprska vlada. Torej, tudi to me je zanimalo glede konvergenčnega programa. Tako je bilo zamišljeno moje vprašanje, gospod komisar, prosim. Gospod komisar, izvolite, imate besedo za odgovor. Gospod predsedujoči, Lahko samo ponovim, kar sem že povedal. Prišlo bodo ocene, to je normalni postopek, ki velja za vse države članice, torej tudi za Cipr. Ko bo komisija sprejela, sprejela neke odločitve, če bomo ugotovili, da gre za prevelik deficit, bomo oblikovali priporočila Cipru. Naslednje vprašanje 37. Vprašanje gospoda Messerschmita. Prosim za odgovor, gospod komisar. Številka 37 je na vrsti. Hvala, gospod predsedujoči. Zdi se, da, predlaga, da govorite o tem, da če imamo neodvisno politiko monitoringa v Grčiji, da bo to še negativno vplivalo na krizo. Mislim, da to ni prav, to ni res. Velik dolg ni, je posledica predvsem. Uh, skrbi na trgu v zvezi z vzdržnostjo takšnih dolgov? Stališča Evropske banke, eh, centralne banke in EU je tu treba zagotoviti ustrezno financiranje grških inštitucij. Seveda pa je eh, članstvo v evroobmočju zahteva, da prihaja do ustreznega oblikovanja tudi menjalnih tečajev in v številnih eh, dokumentih komisije, recimo v poročilu iz leta 2008, je prilagoditev evro območju ni potekala dovolj eh, tekoče in zaradi tega se nam je zdelo potrebno, da se okrepijo nadzorstveni postopki in da pride tudi do ustreznega prepoznavanja težav v državah članic čim hitreje. Komisija v tem trenutku pripravlja predloge in priporočila v zvezi s tem, kar je že bilo omenjeno v prejšnjih odgovorih. Hvala gospod Messerschmidt. Seveda je veliko različnih možnosti za urejanje menjalnega tečaja, če si neodvisen eh, članice euroobmočja, pa niso neodvisne, kaj ti eh, celo vrsto instrumentov, ki eh, so bili prej v njihovih rokah, so sedaj v rokah Evropske centralne banke v Frankfurtu. Obresti v Evropi kljub temu niso enotne. Srednje in dolgoročne obresti so zelo različne. Grška, grške obresti so više kot danske in mi imamo svojo valuto. Ali ni tako, da če ne bi bila eh, Grčija uklenjena v to frankfurtsko pozicijo, če bi Grčija devalvirala, bi imela manj težav, kot jih ima sedaj? Ali ni tako? Uh, torej, spoštovani poslanec eh, pozna zadeve na tem področju in Evropska monetarna unija eh, je takšna in vsi zelo dobro vemo, da ko postanete članica Evropske monetarne unije, ne morete več devalvirati svoje valute, kajti valute sploh nimate več, imamo samo skupno valuto. Torej, ne more Torej, ne obstaja več mehanizem, eh, recimo, ni več grške valute. Ne, zdaj imate evro, ki je zdaj skupna valuta. In individualna devalvacija je seveda povsem kontradiktorna in je povsem nasprotjo za idejo Evropske monetarne unije. In e, Grčija je ravno zato članica EMU, kajti naredila je vse, zato, kajti resnično se je zelo potrudila, da je prišla vanjo. Naslednje. Vprašanje 38. Gospoda Geja Mičela. Gospod komisar, prosim za odgovor. 38. Hvala, gospod predsedujoči. Kriza je pokazala, da potrebujemo nek ustrezen okvir za reševanje kriz v evropskem območju, v evroobmočju. seveda gre za vprašanje, ki je stvar srednjeročnega razmisleka. In eh, marca se, je bil dan signal za to, da se eh, oblikuje delovna skupina v zvezi z takšnim evropskim okvirom eh, glede odzivanja na krize do konca leta. Kar se tiče Evropskega denarnega sklada, gre tu za številne elemente, ki jih je treba upoštevati. Še posebej se komisija strinja, da obstajajo razlogi za okvir eh, pomoči na finančnem področju, vendar pa potrebujemo neko novo, nek nov organ za to, da se bodo stvari urejale na tem področju skladno z potrebami. Bolj nasplošno lahko rečemo, da morajo države članice, eh, da je bistveno z države članice, da upoštevajo eh, eh, pravila euroobmočja in tukaj komisija pripravlja nadaljna priporočila v zvezi z okrepljeno koordinacijo na področju ekonomskih politik in te stvari so bile tudi predstavljene v sporočilu o, Euro, torej o strategiji za Evropo 2020. Hvala. Hvala. Can I apologize? Najprej naj se opravičim komisarju, vsi nekoliko trpimo, zdaj nekateri nam več niso eh, uspeli priti domov in tako naprej eh, in razumem, da ima komisar tudi druge obveznosti in da nadomešča gospodarena. Torej, prosil bi ga v zvezi s tem uh, odgovorom, kaj bi bil srednji rok, srednjeročni okvir, uh, Eh, govorimo o polovici mandata te komisije ali torej kakš, o kakšnem obdobju govorimo, ko govorimo o srednjeročnem obdobju, kaj bi bilo eh, eh, obdobje za bolj jasne odgovore na te težave, ki jih imamo. Um, you, you should... Torej, vprašanje bi morali o tem specifičnem okviru zastaviti gospodu Renu, ampak če pogledamo priporočila komisije in pa dogovor, ki je bil sprejet, v podporo še posebej Grčiji. In sicer, z, o, o, ko smo govorili o, bilet, o po, povezavi bilateralne, torej bilateralne povezavi Evropske unije in eh, MDS-a, je tukaj komisija mnenja, da tisto, kar se zdaj dogaja, zagotovo, torej eh, stvari, ki, ki, s katerimi se soočamo zdaj, zagotovo ne bi mogli rešiti le z oblikovanjem Evropskega denarnega sklada. Potrebujemo več časa, kot ga imamo zdaj. Torej, to, je, to bi bil srednjeročni projekt, ki, s katerim, ki nam je všeč, ampak seveda je treba upoštevati nek časovni okvir eh, in zato bi vas res prosil, da specifično vprašanje pa naslovite na gospodarjena. Je pomeni roči, ki je telefteje roči. Dobro, zadnje vprašanje. Vprašanje gospi Kraca številka 39. Gospod komisar, prosim za odgovor na vprašanje 39. 39. Številka 39, torej. Thank you. Uh... Hvala, gospod predsedujoči komisija je dolgo govorila o tem, da je treba poglobiti in razširiti nadzor v, v evroobmočju in vse to je bilo tudi podprto v letu 2009 strani Evropskega parlamenta. Komisija namerava uporabiti nove instrumente iz pogodbe, zato da bi okrepila takšen nadzor predlagali bomo ustrezne smernice v smeri ustreznega okvira nadzora za evroobmočje na podlagi eh, člena 136 pogodbe o delovanju Evropske unije. Sporočilo bo vsebovalo tudi eh, ustrezne eh, predloge za različna področja nadzora, za makroekonomske neravnovesja in tako naprej, za odziv na, kri, na, na krizne o, o, e, razmere in tako naprej. Kar se tiče fiskalne politike, je tu pomembno, da se odzovemo na učinke krize, treba je upoštevati demografske kriterije, e, preventivni vidik nadzora, okrepiti in tako naprej. To je treba narediti pravočasno, zato da bo eh, javno financiranje tudi ustrezno obravnavanje, obravnavano stališča konsolidacije trgov. Tu je treba upoštevati tudi nacionalna fiskalna pravila, hkrati se je treba odzvati na to, da na nastalne kršitve predpisov. Vse to je treba upoštevati kot pomemben zaskrbljujoč dejavnik, ampak seveda nadzor tu mora obstajati in ga moramo zagotoviti še posebej za države članice evroobmočja zaradi vesi, velikega prelivanja učinkov po celotnem trgu, zaradi velikih uh, menjalnih tveganj in zato, ker se je treba prilagoditi v celotnem evroobmočju. Konkurenčnost je tudi na udaru stališče Evropske monetarne unije in v desetih letih pred krizo so stvari potekali, potekale v nepravi smeri, prišlo je do neuronovesja v nekaterih državah članicah, do velikih deficitov in do različnih drug, drugih težav po državah. Vse to je torej eh, zahteva, eh, je, je povzročilo veliko ranljivost financ, hkrati pa zahteva ustrezen nadzorni sistem. Zato je treba torej nadzor okrepiti, treba se odzvati na neravnovesja in oblikovati uh, sistem za čim hitrejše ugotavljanje in preprečevanje težav ter neuronovesja na evroobmočju. Preučili bomo, kakšne so možnosti za to, da oblikujemo nek, nek krizni mehanizem, zato da bo, uh, bodo stvari uh, delovale tudi že takoj, tudi v zvezi z Grčijo. Hkrati pa potrebujemo neke stalnejše mehanizme nadzora, uh, in priti do nekih pravil za podporo državam članicam, ki imajo velike težave, članicam evroobmočja. Vse to je bo pomembno, pomemben del oziroma komplementarni del strategiji Evropa 2020. Vse to bomo skušali povezati v skupni okvir. Hvala, jaz se vem, da morate oditi. E, torej, tolmači so e, bili malo hudi na vas zaradi vaše hitrosti, ampak kljub temu vas nisem prekinil. Gospa Kraca e, ima besedo. Če sploh želi postaviti vprašanje. Hvala, gospod komisar, za vaš odgovor. Dovolite, da. Eh, spregovorim o nadzoru in o neravnovesjih. S eh, vprašanjem sem pravzaprav hotela izvedeti, ali ta, ali s, uh, eh, naskrbijo ta gospodarska odstopanja, te deviacije in divergence in kako jih omiliti. Mednarodna kriza in kriza v Grčiji je razkrila eh, te eh, šibkosti. Hvala za vaš odgovor. Želim pa tudi povedati, da je nov člen 136 zelo pomemben za izvajanje, vendar potrebujemo tudi druge ukrepe in tudi politično voljo za preprečevanje teh eh, divergenc v prihodnosti. Thank you, uh, uh... Hvala lepa. Gospod predsedujoči, najprej naj se upravičim eh, tolmačem, ampak smo res v nekoliko izjemni situaciji. Razumeli boste, da skušam vsa, na, vse, na vsa vprašanja odgovoriti do pol devetih. Kar se tiče dodatnega vprašanja. Mislim, da moramo iti nazaj k izviru krize v vaši državi eh, in tu je treba vedeti, da vsa ta neravnovesja so bila ustvarjena skozi čas in da je prišlo do velikega eh, neravnovesja, kar se tiče deficita, torej eh, plače so rasle precej hitreje kot konkurenčnost oziroma produktivnost in seveda gre tu za nacionalno politiko. Vprašanje pa je, ali je bolje, da imamo boljši nadzor. Seveda, bolje je, zato pa predlagamo novo schemo za, boljši, za večji nadzor. Ne smete pozabiti, da je leta 2002 komisija uh, predlagala, da bi revizorje lahko pošiljali po državah članicah uh, ampak to ni bilo sprejemljivo in ni bilo sprejeto strani držav članic in komisija se je vse čas že zavedala, da je nadzor zelo pomemben, da je spremljanje situacije po državah članicah zelo pomembno in da gre za pomemben vidik stališča nacionalnih proračunov, ki morajo seveda biti skladni z pravili v Evropski monetarni uniji. Tako je tudi se zgodilo pri vas. Hvala. Hvala gospod komisar de Kucht, lahko vam povem samo, da se vam ima zahvaliti veliko, gospod eh, komisar Ren. In naslednjič bo mogoče on zastopal vas. Vprašanja, na katerih eh, niste prejeli odgovorov, eh, se bo odgovorilo pisno in s tem je čas za vprašanja. Eh, zaključen in zasedanje se nadaljuje ob devetih.